Ponovno otvarjam sejo od eh, gospoda Dimitra Stojanova. Sem dobil prošnjo za izkoristek imunitete na sodnih postopkih eh, pred sodiščem.